sicer poročilo Bilder. Gospod Fatuca, minuto. Gospa predsedujoča, hvala lepa. Z velikim veseljem bom danes spregovoril na tem pomembnem mestu, v tako polni dvorani, kjer vidimo predstavnike vseh naših 27 držav članic. Moram reči, da se mi zelo redko zgodi, da imam toliko publike. Ob tej priložnosti bi rad povedal, zakaj sem glasoval za poročilo poslanca Bastiana Belderja glede trgovinskih in gospodarskih odnosov z Zahodnim Balkanom. Naj povem, da sem močno za to, da bi Evropska unija spodbujala pridružitev držav Zahodnega Balkana k Evropski uniji. Zdi se mi, da je zelo pomembno, da namenimo več pomoči, kot je namenjamo danes. Prav tako je treba zagotoviti možnost, da balkanskim državam omogočimo več

Monsieur Baco. Madame. Gospod Baco. Il est pas là, monsieur Baco. Ali gospoda Baka ni med nami? Bon, je donne la parole à madame Arkin. Dobro. Potem dajem besedo naslednjemu, gospa Harkin. First of all, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Najprej želim spomniti na dejstvo, da sem pritisnila napačen gumb pri poročilu Megenes. Popolnoma ga namreč podpiram, ampak to bom preverila pri ustreznih službah kasneje. Še zlasti se strinjam s tem, da moramo prilagoditi našo skupno kmetijsko politiko in zagotoviti kmetovalcem ustrezno stabilno politiko, da bodo lahko načrtovali. Potrebujemo določeno stabilnosti, čeprav jim gotovosti ne moremo ponuditi. Trg sam ne more zagotoviti stabilnosti. Poleg tega je treba zagotoviti tudi oceno vpliva, zlasti ko gre za posledice na varnost oskrbe s prehrano. Če si pogledamo predloge Evropske komisije glede zaščite rastlin, tu potrebujemo podrobnejšo oceno vpliva. Poleg tega moramo upoštevati varnost prehrane, ko bomo izvajali to oceno vpliva. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala lepa, sedaj pa dajem besedo gospe Migenes. Eno minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Rada bi se zahvalila kolegom zato, ker so podprli to poročilo in hvala tudi Marjan Harkin za njeno prijazno podporo. To poročilo predstavlja stališče te hiše v zvezi s kmetijsko politiko ne samo na evropski, pač pa tudi globalni ravni. Še zlasti pomembno je, da zahteva spremembo težišča na države v razvoju. Treba je zagotoviti pomoč tistim, ki lahko proizvajajo hrano lokalno, da to tudi storijo. In ena milijarda evrov, ki jih bo zagotovila Evropska unija, predstavlja korak v pravo smer. Torej, seveda sem podprla svoje poročilo in mislim, da je to dober vzorec tudi za v prihodnje, ko bomo obravnavali kmetijsko politiko. Debata v zvezi z varno oskrbo ni več na vrhu našega dnevnega reda, ampak 30 tisoč otrok, ki vsak dan umre zaradi preslabe oskrbe s hrano, je zelo pomembna stvar. Nica. Gospod Sonberg, eno minuto. Gospa predsedujoča, hvaležen sem vam, da mi dajete priložnost, da razložim, zakaj sem se vzdržal glede poročila McGuinness. To poročilo se osredotoča na zelo pomemben vidik Evropske unije. Gre za zelo pomembno stvar, namreč zagotavljanje preskrbe s hrano tistim, ki stradajo oziroma tistim, ki nimajo ustrezne preskrbe s hrano. Nihče ne more biti proti temu in tudi sam nisem proti temu. Ampak težava pri tem poročilu je, da govori o skupni kmetijski politiki, ne govori pa o tem, da je nujno treba reformirati to skupno kmetijsko politiko. Ta politika ne služi evropejcem dovolj dobro, ne služi britanskim kmetovalcem dovolj dobro in dokler ne bomo tega bremena odstranili z ramen evropskih davkoplačevalcev, ne bom glasoval za. Tako da, da, to poročilo je sicer ustrezno, ne obravnava pa predvsem osrednjega problema. Gospod Sekerski szanowni państwo! w pełni popieram większość postulatów. hvala lepa dame in gospodje popolnoma podpiram večino izjav ki jih najdemo v poročilu gospe mcguinness spremembe živil bodo v prihodnje vse pogostejše in to bo prineslo seboj določene negativne posledice. Višje cene najbolj negativno vplivajo na tiste, ki imajo najniže prihodke, na tiste, ki večino svojega dohodka porabijo za hrano. In tem ljudem je treba zagotoviti pomoč. Tudi tistim, ki potrebujejo pomoč v državah v razvoju in Evropski uniji. Skupno kmetijsko politiko je treba prilagoditi in bolje upoštevati vprašanje varne preskrbe s hrano. Zato ne smemo odpraviti inštrumentov, ki pomagajo upravljati s trgi. Prav tako ne smemo zmanjšati količino pomoči v prihodnih finančnih perspektivah. Dobro je, če bi imeli mednarodni nadzor nad cenami živil v okviru organizacije FAO, da bi lahko cene nadzorovali na mednarodni ravni. Prav tako bi morali razmišljati o mednarodnem sistemu shranjevanja živil. Naslednji govornik. Hvala lepa, gospa predsedujoča, da mi dajete priložnost, da tudi sam povem, zakaj sem se vzdržal pri tem poročilu. Večina ljudi v tej dvorani se verjetno strinja z menoj, da je varno skrba s hrano zelo pomembna stvar. Problem pa je, da se ne strinjamo, kaj je varno skrba s hrano. Za mnoge izmed nas to pomeni, da poskrbimo, da bo dovolj hrane za vse ljudi na svetu. Za druge pa je to izgovor za protekcionizem. Varno skrba s hrano za te ljudi pomeni, da gre samo za hrano za evropejce, ki je proizvedena v Evropi. Nekateri uporabljajo to za izgovor v zvezi z izvozom povsod po svetu ali pa uvozom. Vidimo, da mnoge revne države izvažajo zelo kakovostno hrano in če to prepovemo, potem bomo na lakoto obsodili mnoge državljane teh držav. Zato se mi zdi, da je tak protekcionizem treba odpraviti. Gospod Hidden Harris. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Strinjam se s pripombami mojega kolega, ki je govoril pred menoj. Dejstvo je, da je varnost skrba s hrano zelo pomembna tematika za vse nas. In zato moram reči, da se mi zdi hecno, kako mi obravnavamo to pomembno tematiko. V tem poročilu omenjamo in smo tudi glasovali za problem, ki si ga sami ustvarjamo. In sicer gre za direktivo o fitofarmacevskih sredstvih. Dejstvo je, da smo tri minute potem, ko smo glasovali za to poročilo, zagotovili, da naši kmetovalci ne bodo mogli pridelovati dovolj hrane. In moram reči, da se mi zdi, da nihče drug ne bere poročil, o katerih tu glasujemo. Gospod Doyle. Najlepša hvala. Gospa predsedujoča, tisto, kar najbolj skrbi in eden od ključev do varne oskrbe s hrano je to, da zagotovimo trajnostno oskrbo v tako imenovanem svetu v razvoju zato da bomo lahko presežno proizvodno izvažali in da ne bomo tekmovali med seboj na svetovnih trgih in s tem povečevali ceno za tiste, ki nimajo podnebja, prsti, neznanja za proizvodnjo lastne prehrane. Zelo previdni bi, moramo biti, ko sprejemamo naše politike, tako da se bomo odzivali ne samo v okoljskem vidiku, pač pa tudi globalno gledano in bomo zagotovili trajnostno skrbo gospod Bako. Glasoval sem za spravo o spoločni polnosti. Glasoval sem za poročilo o skupni kmetijski politiki in zanesljivi preskrbi s hrano na svetovni ravni, ker ta rešuje probleme, o katerih vedno znova govorim tu v parlamentu. Predvsem imam v mislih znižanje stroškov in povečanje produktivnosti potem zmanjšanje nihanj na svetovnih trgih s povečanjem zalog in tretjič tudi izboljšanje ugleda kmetijstva in izboljšanje našega zavedanja o pomenu kmetijstva. Poleg tega pa je pomembno tudi, da sistematično organiziramo skupno kmetijsko politiko, ko govorimo o dolgoročnih ciljih. In ne na zadnje, ne smemo pozabiti na pomen kmetijstva v novih državah članicah in zato ne smemo dopustiti metod diskriminacije v skupni kmetijski politiki. Da. Sedaj pa poročilo Grabovska, gospod Sonper. Gospa predsedujoča, še enkrat hvala, da mi dajete besedo. Seveda govorimo o bistvu Evropske unije. Tukaj pravzaprav smo odobrili še več denarja, da bomo prepričali državljane za Lizbonsko pogodbo. Na Irskem so državljani dobili priložnost in tudi jasno povedali, da nočejo Lizbonske politike. In če bi Britanci imeli priložnost tako kot bi jo morali, ker je laboristična vlada to obljubila, potem bi tudi britanski državljani z veliko večino zavrnili to pogodbo. V Evropski uniji je treba jasno in glasno povedati. Namreč ljudje nočajo Lizbonske pogodbe, ljudje nočajo več nadzora iz Bruslja in Strasbura, ljudje hočejo lastne vlade in lastne zakonodajne organe, ki bodo sprejemali odločitve. Dokler tega ne boste slišali, bomo še več davkoplačevalskega denarja vlagali pod izgovorom, da pravzaprav skušate prepričati ljudi, da si bodo premislili. Tega ne bodo naredili. Gospa Harkin. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Najprej želim povedati, da gre za izvrstno poročilo. Vedno znova govorimo o tem, da je treba Evropsko unijo približati državljanom. In govorimo o tem, da Evropska unija ne more napredovati brez vključevanja državljanov. To poročilo govori o udeležbi evropskih državljanov, treba pa je vedeti, da je civilni dialog dvosmeren. Zato moramo upoštevati to, kar izražajo naši državljani, kar jih skrbi. In mislim, da imamo izvrsten zgled v enem milijonu podpisov, ko gre za državljane s posebnimi potrebami. In če bomo sprejeli Lizbonsko pogodbo, potem nam bo to zagotovilo priložnost, da znova povežemo evropske državljane z našimi inštitucijami. Naša uloga je, da če bomo Lizbonsko pogodbo sprijeli, jo bomo tudi učinkovito izvajali. Gospod Hanen. Iz naslova tega poročila lahko sklepamo veliko možnosti za razvoj civilnega dialoga v okviru Lizbonske pogodbe. Zdi se, da je treba spomniti sem trtja, da Lizbonska pogodba še ne velja. 55 odstotkov francozov je zavrnilo to pogodbo. Prav tako velik odstotek nizozemskih in irskih državljanov kljub temu pa govorimo o možnostih za razvoj civilnega dialoga. Navadni državljani morda ne razumejo teh bled na tak način. Gre za oblikovanje proračuna za propagando, da bomo skušali ljudi prepričati. Naj povem, gospa predsedujoča, da ni prav, da iz trezorja Evropske centralne banke jemljemo denar za prepričevanje evropskih državljanov. Mislim, da moramo pogodbo dati na referendum in slišali bomo, kaj bodo povedali državljani. Hvala, gospod Kamal. Hvala lepa, predsedujoča, da mi date priložnost, da, da razložim, zakaj sem glasoval tako osvo o tem poročilu. Civilni dialog in eh, Lizbonska pogodba, to me spominja na besede Gandija, eh, ko je govoril o zahodni civilizaciji in rekel je, da bi to bila dobra ideja. In torej, ko sem prebral ta naslov Civilni dialog in Lizbonska pogodba, sem, si, mm, sem se vprašal, kaj bi to pomenilo, ali ni to dobra zamisel. Sveda, civilni dialog eh, mora biti dvostranski in torej, torej dialog je proces eh, v dve smeri, ampak če si ogledamo organizacije civilne družbe in kako jih eh, financiramo iz Lizbonske pogodbe, potem ugotovimo, da eh, gre samo za organizacije, ki želijo dejansko promovirati neko nedemokratično pogodbo. In kako mislimo, da bomo torej na tak način spodbudili to pogodbo? Ni pravega dvostranskega dialoga in zaradi tega državljani Evropske unije, ko imajo priložnost, bodo pač se odločili za to, da zavrnejo zavrnejo Lizbonsko pogodbo. Zdaj pa o poročilju Guerreiro, gospod Kamal. Guerreiro, Poročilo Guerreiro, gospod Kamal. Can you just remind me what it was on? Sorry. Oh, ja to je poročilo o ribištvu ja hvala lepa dame in gospodje da ste me opozorili zakaj gre dejansko sem želel spregovoriti ampak sem eh, da je zelo vznemirjen nad tem da smo glasovali o ničkolikih temah dan danes dejansko potrebujemo tudi trajnostni razvoj na področju ribištva ampak ne sme biti spornost če, če želimo imeti trajnostno ribiško politiko potem si moramo ogledati tudi lastninske pravice in si ogledati kako je porazdeljen trg dajmo moramo si ogledati tiste države, kjer ribiči imajo eh, pravice, ki se prenašajo iz ene generacije na drugo. To je najboljši način za to, da zagotovimo tudi trajnostni razvoj eh, <clears throat> staležev in zaradi tega, eh, ker se to ne uveljavlja, potem prihaja do obuboženja našega ribiškega staleža. Sedaj pa moramo prekiniti s našim zasedanjem, bomo nadaljevali z obrazložitvami glasov po slavnostni seji.